poslancem in poslankam, ki so tudi ponudili svojo pomoč v teh težkih trenutkih. Hvala lepa. Najlepše hvala, hvala tudi za povedano. Kolegice in kolegi, zapisnik in besedila sprejeta na zasedanju 19. oktobra so na voljo. Kakšen komentar? Izvolite. Gospa predsedojoča, kot eh, predsednik skupine poslancev nemškega SPD v Evropskem parlamentu želim v našem imenu in v imenu skupine socialistov dejati in mislim, da to izgovarjam v imenu celotnega zbora, da želujemo za Helmutom Schmidtom, nekdanjem kanclerjem Zvezdne republike Nemčije, velikim državnikom, velikim socialdemokratom, velikim evropejcem, in zato sem želel prositi predsedstvo, da v Štrasburgu na našem naslednjem plenarnem zasedanju organiziramo tudi poklon tej veliki osebnosti. Hvala lepa za vaše razumevanje in hvala tudi vsem za podporo. And thank you for your... Hvala. Kolegice in kolegi, kar zadeva sprejetje zapisnika seje 19. oktobra, komentarjev s tem v zvezi ni, zato ugotavljam, da je zapisnik s tem tudi potrjen. Gospod Frhovštek, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. E, postopkovno vprašanje, če smem. Včeraj je britanski premijer v svojem govoru v Chatham Houseu v Londonu spregovoril tudi o vsebini, ki jo je poslal v pismo predsedniku Tusku in spremembe, mm, ki jih zahteva gospod Cameron, so pomembne. Obenem imamo tudi številne druge probleme v Uniji, ki jih moramo rešiti. No in kot veste, smo mi tu v tem zboru zahtevali prisotnost gospoda Camerona in smo ga povabili, da nastopi pred nami in razloži svoje zahteve tu, pred našim zborom. Gre za dom za hram evropske demokracije. In eh, zato sprašujem predsedstvo, kakšen je zdaj status tega povabila, ki smo ga poslali gospodu Cameronu, naj nastopi pred našim parlamentom. Hvala lepa. Hvala lepa. Dejansko bomo povprašali predsednika parlamenta eh, s tem v zvezi. Vemo, da je povabilo poslano, tako da bomo tudi prosili za najaktualnejše informacije. Še eno postopkovno vprašanje, gospod Graf. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 11. novembra smo danes, kar pomeni, da obrežujemo obletnico konca prve svetovne vojne. Gre za enega najbolj grozovitih časov v naši zgodovini in številne evropske države. Samo trenutek, gospod de Graf. Tolmačenje v Nemščino je nekam izginilo bojda. Samo trenutek, samo trenutek. Je že rešeno. Izvolite, kar da v svojem jeziku. Mevrouw de voorzitter, het er is 11 november. Hvala lepa. 11. novembra smo, kar pomeni, da obeležujemo obletnico konca Prve svetovne eh, vojne. Gre za enega najbolj grozovitih obdobij v naši zgodovini. Gre za vojno, ki je povzročila na milijone smrtnih žrtev. Veliko držav v Evropski uniji obeležuje ta dan in eh, tudi v moje državi je to dela prost dan, ki ga namenjamo spominu na umrle. Zato nekateri parlamentarci niso prisotni danes tu, ker so komemorativne slovesnosti tako pomembne. Tako da obžalujem dejstvo, da imamo danes to plenarno zasedanje, ki bi ga lahko imeli kak drug dan in kot eh, predsedojoča eh, vas prosim, če lahko eh, tudi pozovete k minuti molka za vse mrtve v prvi svetovni vojni. Thank you for bringing this to our attention. Hvala lepa za to opozorilo, kolegice in kolegi. Mislim, da smo vsekakor že izrazili sočutje in sožalje tudi s tem, ko smo prisluhnili to, kar ste, temu, kar ste dejali in tudi predsedniku in njegovemu kabinetu bomo posredovali vaš predlog. Zdaj pa imam nekaj obvestil in sicer eh, bo projiciranje treh eh, filmov v tekmovalnem sporedu za nagrado Lux Prize, torej Mediteraneja, Mustang in uh, Urok eh, v prostoru Jehudi Menuhin do 20. novembra ali pa na video na zahtevo oziroma lahko zahtev tudi DVD. Vsi filmi so podnosleni v vse uradne jezike EU. Kot poslanci Evropskem parlamentu lahko glasujete do ponedeljka 23. november. Danes je zelo poseben dan, kajti prvi krat bo eden od uh, filmov Mediteraneja uh, sočasno v osmih eh, mestih Evropske unije eh, predmet predvajanja skupaj z režiserjem Jonasa Karpinjana, ki se bo doležil projekcije tu v Bruslju. Gospa Kosta, želite besedo, izvolite, nisem vas videla. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa za to, da ste nas spomnili na ta zelo pomemben dogodek oziroma priložnost da parlamentarci, to predvsem velja za nove parlamentarce, ki morda ne poznajo te pobude, ki zdaj že poteka že osmo leto, da namreč lahko glasujejo za zmagovalni film tega evropskega tekmovanja avtorskega filma, predvsem mladih režiserjev in gre za resnično prelepe filme, ki so nastopili na številnih evropskih festivalih, tudi v Beneškem in eh, zato mislim, da je zelo zanimivo dejstvo, da potekajo projekcije tudi mm, drugot po Evropi in gre za tri eh, zelo zanimive filme, ki govorijo o tematiki, ki je izjemnega pomena za Evropo. V Strasburgu bo predsednik Šulc tudi slovesno predal nagrado mm, zmagovalcu, ki ga bomo izbrali mi. In eh, zato menim, da gre tu za pomembno priznanje vsem tem mladim cineastom in uh, pomembna nagrada za tekmovalce pa je tudi to, da se omogoči podnaslovitev v vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije in se s tem omogoči tudi distribucija filmov širom Evrope. Hvala gospa Kosta za to dodatno informacijo za kolege. Zdaj pa naslednje obvestilo po tem, ko sta Pablo Iglesias in Fernando eh, Maura Barandiaran odstopila, ugotavljamo, da je v skladu s poslovnikom